Začeli bomo z glasovanjem. Imerisija diataksi. Provlepiti psoforija. Simfona med naprobimi. Torej, na dnevnem redu imamo eh, glasovanje po ponostavnenem postopku gospoda Karima, označba ali znake za identifikacijo serijo, v katero spada živilo.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 sprejeta. Poročilo Karim, dovoljena raven hrupa in izpušni sistem motornih vozil. Glasujemo poimensko. Soforijas. Glasovanje zaključeno. Sprejeto. Sedaj pa poročilo Karim, oskokolotečni kmetijski in gospodarski traktori na kolesih. Glasujemo poimensko. Peraš Uvorijaš. Glasovanje zaključeno. Sprijeta. Poročilo Karim. Imamo težave. Glasovalne naprave ne delujejo. Έκθεση Καρύμ σχετικά με την εγκατάσταση torej poročilo Karim o zavornih napravah kmetijskih in gospodarskih traktorjev na kolesih. Glasujemo poimensko. Glasovanje zaključeno. Engrinete, ekstasi Karim. Sprejeto. Potem imamo poročilo Karim o vozniški prostor ter vrata in okna kmetijskih ali gospodarskih traktorjev na kolesih. Glasujemo poimensko. Glasovanje zaključeno sprejeta. Prčilo Karim. Gre da zadaj nameščene varnostne konstrukcije pri prevrnitvi za oskokoletečne kmetijske in gospodarske traktore na kolesih. Glasujemo poimensko. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Torej, poročilo Karim zaradi nameščene varnosti gozdrov pri vrnitvi za oskoloteče in kmetijske in gospodarske traktor na kolesih, ki so ima poemensko. Glasovanje zaključeno. Sprejeto. Poročilo Karim. O trošarini, ki velja za predelani tobak. Glasujemo poemensko, izvolite. Konec glasovanja sprejeto. Potem poročilo eh, Karim, a po eni in tehnične specifikacije evrokovance namenjenih obtoku. Eh, po imensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet, čestitam poročevalcu. potem po dnevnem redu moramo sedaj eh, preučiti poročilo Manders in sicer tekstilna imena in s tem povezano označevanje tekstilnih izdelkov. Poročevalec gospod eh, Manders. Wel, We have... Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Obstaja skupna izjava, o kateri smo se dogovorili s eh, svetom. Ministr Georgi je bil tukaj sinoči noči In uh, eh, zato, štiri stavke bom prebral v imenu uh, ministrice. Evropski parlament in svet se zavedata pomena zagotavljata ustreznih informacij potrošnikom, zlasti takrat, ko gre za označevanje porekla. Tako da zaščitimo potrošnike proti uh, zlorabam in ne natančnim informacijam. Uporaba elektronskega označevanja, vključno eh, za identifikacijo radijskih frekvenc eh, in s pomočjo radijskih frekvenc je lahko koristno orodje za eh, zagotavljanje takih informacij, istočasno na ta način tudi sledimo tehnološkem razvoju. Evropski parlament in Evropski svet eh, pozivata eh, komisijo naj upošteva člen 28 poslovnika in da se spo, zagotovi spoštovanje novih načinov eh, označevanja za to, da zagotovimo eh, sledljivost eh, naših eh, proizvodov. Mislim, da bo ministrica pokimala, upam. Iniper, kata, apohes, engrinete. Spre, eh, za proti sprejet. Potem sedaj. Eh, Naslednji svežen odpade in stališče je s tem sprejeto na plenarnem zasedanju. Gospod Manders, čestitam. Sedaj bomo glasovali o poročilo Moreira. E, za, proti? Gospod Moreira, izgleda, da imamo ustni predlog spremembe, vam dajem besedo. predlog spremembe je napisan številka 14 in tam piše countries in predlaga, da to nadomestimo s countries and territories, torej države in ozemlja. Namen tega predloga spremembe je čisto enostaven. Gre za to, da bi uskladili dikcijo tega odstavka z naslovom same uredbe. Naslov uredbe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 ki sodeluje ali so povezana s stabilizacijsko pridržitvenim procesom Evropske unije, torej države in ozemlja. Če tega ne bi popravili, eh, bi obstajalo neskladje med eh, tem tekstom in pa eh, naslovom uredbe. Hvala lepa. Torej, ali je ta ustni predlog spremembe sprejemljiv? They are not 40, I'm sorry. Eh, we vote on uh, amendment 14 with the oral amendment bomo glasovali eh, predlog spremembe 14, tako kot spremenjen za proti, zdržani, sprejet. No, bomo. Pera šovorijas. Engrinete. Sprejet. Uh, tropologija dekapende fifteen predlog spremembe številka petnajst za proti zdržani sprejet šestnajst za proti zdržani sprejet sedemnajst za proti zdržani sprejet osemnajst za Proti? Zdržani? Sprejet. Ali želite preveriti 18? Rekel sem, da je 18 bil sprejet, sedaj glasujemo o 18. Konec glasovanja. Sprejet. predsednik v angleščini, potrebujem nekaj pomoči pri teh glasovanjih in vi boste moji pomočniki. Vsi, ki, uh, eh, ki boste rekli, ček, morate ostati. Torej, tisti, ki želi preverjanje, mora ostati. Če uh, imam prav, bom za, uh, kričal v Grči in krignete. Ali se strinjate? Od 8 do 10 za. Proti? Zdržani? Zavrnjen. 19 za. Proti? Zdržani? Sprejet. 20 za. Proti? Zdržani? Sprejet. 21 za. Proti? Zdržani? Sprejet. 26. Ne. Se opravičujem, 26 je omaknen, 22 za. Se ne znajdem več, bomo preverili. 22, 22 glasujemo. Believe it. Perez Ufurijas. In Grinede. Sprejet. 12 za. Proti, vzdržani, sprejet. 13. E, po delih prvi del za, proti, zdržani, sprejet. Drugi del za, proti, zdržani, sprejet. Tako spremenjen predlog za, proti, zdržani, sprejet. To. Gospod Moreira. Je zaprosil za besedo. Floor, Prosim. Yes, ja, gospod predsednik. Imam mandat, da zaprosim za odložitev zakonodajne rezolucije. Hvala lepa. Komisija želi besedo v zvezi s tem. Komisija. Želite povedati svoje mnenje v zvezi s tem predlogom? Komisija predlaga eh, ta predlog in Evropski parlament in Evropski svet bosta tako imela dovolj časa, preden bo prišlo do prve obravnave. Hvala lepa. Eh, poročevalec eh, predlaga, da se to poročilo vrne v odbor eh, za protivzdržani. Prijet. Predlog se torej ponovno vrne odboru. Sedaj bomo glasovali o poročilu gospoda Hökmarka o policiji radio, radiofrekvenčnega spektra. Prvi svežen predlogov sprememb za proti zdržani sprejet. Potem 20 po dveh delih, eh, poimensko prvi del, kdo eh, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Drugi del. Glasujemo o drugem delu. Konec glasovanja. Sprejet. 169 e, po delih in poimensko prvi del glasujemo. Konec glasovanja. Drugi del. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 90 za. Proti. Zdržani sprejet. 60 za. Proti. Zdržani sprejet. 92 eh, za. Proti. Zdržani sprejet. 89 za, proti zdržanje je sprejet. Tako spremenjeni predlog, kdo je za, proti zdržanje je sprejet. Resolucija po imensko, glasujemo o resoluciji, konec glasovanja. Sprejet, čestitam poročevalcev. Sedaj po dnevnem redu glasujemo o poročilu gospoda Kazinija o eh, medisocijalnem sporazumu skupne registre o preglednosti. Eh, kolegice in kolegi. Videl sem to poročilo od ministrstvenale sporazum o skupnem registru o preglednosti med Evropskim parlamentom in komisijo in to je pomemben korak naprej, da se uh, uredi situacija v zvezi s pritiski zunanjih interesov. Preden začnemo glasovati, naj podarim, da dejavnosti delovne skupine uh, za kodeks o uh, ravnanju uh, ne nameravajo postaviti pod vprašanj vsebine eh, tega, kar je naredila komisija in pa vsebina, eh, vsebine poročila Kasinija. Namen je dopolniti z dodajanjem novih vidikov, tako da bodo bolj jasna pravila v zvezi z dostopom interesnih skupin v prostore Evropskega parlamenta. Amen. Ste pripravljeni? Eh, pre Dloge sprememb 1 do 13, za, proti, vzdržani, sprejet. Končno glasovanje za, proti, vzdržani, sprejet. Poročilo kazini o medijsocialnem sporazumu o medijsocialnem sporazumu skupnem registru o preglednosti amandma številka 2, kdo je za, proti, zdržane, zavrnjen. Sedmi odstavek. V gleščino se bom delal, kot da nisem slišal. Sedem B v dveh delih, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. Drugi del za, proti, zdržani, sprejet. E, prvi Eh, predlog spremembe eh, zavrnjen. Tri za, proti, zdržanje. Bomo preverili, sedaj eh, glasujemo o tretjem predlogu spremembe. Pera Šuforijas. Glasujemo, smo vsi glasovali. Ok, ok. Je že v redu. Uh, Vse je v redu. To je eh, sprejeto torej. Oziroma. A ni bilo. Originalno besedilo o stavka 9 za, proti, zdržani, sprejet. Končno glasovanje za, proti, zdržani, sprejet. Čestitam gospodu Kazinijo. Sedaj pa bomo glasovali poročilo FOX, korporativno upravljanje finančnih institucij. E, številka 9 za, proti, zdržani, zavrnjen. 1 do 8 za, proti, zdržani, sprejet. Končno glasovanje, kdo je za, proti, zdržani. Zdržani. Sprejet. Čestitam gospodu Foxu. Sedaj imamo štiri predloge resolucij o trgovinskih eh, sporazumih EU-Indija. Uh, eh, amantma 7 poimensko glasujemo. Pera Šoforijaš. Konec glasovanja. Sprejet. Okto, mi imamo štiri klici Arktičko Šoforijaš. Amantma 8, poemensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 14 v dveh delih, poemensko glasovanje, prvi del, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Drugi del. Glasujmo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe šest za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe dva, poimensko glasovanje, glasujmo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 9, poemensko glasovanje, glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 10 v dveh delih, poemensko glasovanje, prvi del, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del, glasujmo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 3, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 11 v dveh delih, poimensko glasovanje, prvi del, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 12, poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno predlog sprememb štiri, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog sprememb, eh, kdo je podal ta med klic, kdo se je oglasil? Gospod Viland. Gospod podpredsednik. Okay. Je sprejeto, sem rekel. To je pomembno vprašanje, če želite svoje glasovanje še spremeniti. Skratka, preverjamo predlog sprememb štiri. Še enkrat glasujemo. Konec glasovanja. Ja, sedaj Eh, morate ostati in reči in grenite, gospod Viland. Potem naslednja točka 13, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Pet za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe ena za, proti, vzdržani, sprejeto. Poemensko glasovanje, ne, ne, ne vsakokrat. Poemensko glasovanje, zaključno glasovanje, eh, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Eh, prisrčne čestitke pripravljavcem.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 v tem amandmaju EPP prosi, da črtamo besedico strongly v drugem odstavku. Upam, da nima nihče nič proti. So kakšni ogovori zoper to? Očitno ne. Bomo torej glasovali o drugem odstavku za ustno spremembo. Za? Proti? Vzdržani sprejeto. Predlog spremembe ena v dveh delih, prvi del za proti, vzdržani sprejeto. Drugi del za proti, zavrnjeno. Še zaključno glasovanje za proti, vzdržani sprejeto. Sedaj glasujemo o poročilu Arsenis, kako pripravite gozdove na podnebne spremembe. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 25 v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani zdržani, sprejeto. Drugi del preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 36 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za. Gospod Arzenic, imate besedo. Dragi kolegi, ne morem si predstavljati, da bi kdorkoli glasoval proti prepovedi gradnje na mestih, kjer so zažgali gozdove eh, in to čisto eh, Nezakonito, to je zelo pomembno za vse gozove v Evropi in to, kar piše v 36. odstavku in 37. odstavku, s tem želimo zagotoviti zakonitost in se boriti proti kriminalnim dejanjem po celi Evropi v zvezi eh, z eh, gozdnimi požarov. Zato prosim, da eh, glasujete za dva dela, 36 in 37, za oba odstavka. Opote, če nam stiki kliši, zavalume. Ja, poimensko glasovanje sedaj o drugi delu 36 eh, in o stavku 37. Torej, drugi del 36, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedemintrideset poemensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 59 za, 59 za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 70 v dveh delih. Prvi del za, proti vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 71 v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 72 v štirih delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto. Tretji del. Ne, drugi del eh, preverjamo. Glasujemo. Perez Soforijas. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Tretji del za. Tretji del za. Proti. Preverimo. Tretji del preverjamo. Konec glasovanja. Sprejeto. Četrti del za, proti, vzdržani, sprejeto. Uvodna izjava H. V treh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, zdržani, zavrnjeno. E, to bomo preverili, e, glasujmo. Konec glasovanja. Ja, očitno niste dali pravih znakov. Sprejeto torej. Tretji del sedaj za, proti vzdržani, sprejeto. Sedaj zaključno glasovanje za, proti, vzdržani, sprejeto. Prisrčne čestitke gospodu Arsenisu. Sedaj poročilo Albertini. o glavnih vidikih eh, skupne zvonanje in varnostne politike. Amandma 15 za proti zdržani zavrnjeno ena za, proti, vzdržani, sprejeto. 19 za, proti, vzdržani, sprejeto. 2. Nekdo se je oglasil, prosim. Gospod predsednik. Medtem ko se zabavate s svojimi šalami in neortodoksnim pristopom do obravnavanja zahtev po preverjeno, naj povem še nekaj, če bi nekoliko počasneje vi govorili, bi tolmači lahko sledili vašim eh, najavam in bi lahko pravočasno glasovali. Vi eh, malo prehitro govorite in potem prihaja do zamika. Hvala lepa, gospod Čečester to, kar si bom zapomnil, je vaše strinjanje z mojim neortodoksnim načinom. Tropologija zdijo. Iper. Predlog smo imeli dva za, proti, vzdržani, sprejeto. 20 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 21 za, proti, vzdržani, sprejeto. 26 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 27 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 15 za, proti, vzdržani, sprejeto. 3 za, proti, vzdržani, sprejeto to bomo preverili, tri preverjamo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Gospod Albertini, ustna sprememba na prvotno besedilo 33. Gospod Albertini ima besedo. No, ni nujno, da to sploh citiram. To je že zapisano v izjavi. Torej, welcomes, to je prva e, beseda in potem še zadnja beseda. Sami lahko preberete to besedilo. Ali kdo nasprotuje tem spremembam? Očitno ne. E, glasujemo o 33 za ustno spremembo. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto? 28 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Prvotno besedilo 38 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, ne, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Štiri za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Pet za, proti, vzdržani, sprejeto. Šest za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Uh, ustna sprememba uh, na predlog sedem gospoda Albertinja. Ustna sprememba, gospod Albertini, imate besedo. Ja, tudi v tem primeru imate besedilo pred seboj v glasovalnem seznamu, samo še ena pripomba, če mi dovolite. Gre za obravnavo, ki se nanaša na Bahrein. No, uh, Gospod Albertini, to je ustni predlog spremembe k predlogu spremembe 7 po stavko 45. Eh, ja, to sem napačno prebral. Tu gre za črt je besede eh, Makedonija eh, za to, da bi se eh, izognili občutljivostim in za to um, pravimo nekdanja Jugoslovanska republika Makedonija. Skratka, ime Makedonija smo črtali. E, kdo nas protuje temu? Očitno ne. Bomo torej glasovali o sedem za so spremembo za. E, žal mi je, kdo je za? 40 imamo vsega skupaj v celoti. Kratka, eh, ustni amandma je zavrnen in nadaljujemo z glasovanjem o sedem brez ustne spremembe. Kdo je za predlog spremembe sedem proti vzdržani zavrnjeno? 22 za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog smo imeli 8 za, proti, vzdržani, preverimo 8. Glasujemo. Soforijes. Konec glasovanja. Sprejeto devet za, proti. EPP, e e, jasne je pokažite, torej amandma devet za, proti, vzdržani, sprejeto, predlog spremembe deset za, proti, vzdržani, sprejeto, šestnajst za, proti, vzdržani, sprejeto. Prej sem imel 11 za, proti, vzdržani, sprejeto. 12 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 17 za, proti, vzdržani, sprejeto. 13 za, proti, vzdržani, sprejeto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 Thank you. I have to echo Mr. Ch- eh, eh, Želio bi eh, pozdraviti to, kar je rekao gospod Čičester. Mi smo slišali od tolmačev proti potem že, ko ste vi rekli sprejeto. Če zahtevate od poslancev, da govorimo grško, potem nam to povete, če ne pa malo upočasnite. No, odgovor je, eh, sposobnost obladanja grščine je zahteva za evropske poslance. Je bil odgovor predsedujočega. Glejte, to lahko naredim zelo počasi, ampak to eh, stvari tako potekajo. Se opravičujem, gospod Albertini, ampak eh, vsi tolmači imajo pred seboj eh, seznam glasovanja. In eh, ni nič odvisno od tega, kako hitro predsednik govori, Tolmači imajo seznam. Bom pa vseeno poskušal govoriti malo počasneje, če bojo potem stvari boljše. Se strinjate? Tropologija de Katesera. 14. Yes, Mr. Yes, Mr. Dartmouth. Ja, gospod Dartmouth, imate besedo. Go, gospod predsedujoči, zelo dobro angliščino govorite, kar ste tudi dokazali. Zakaj potem uh, eh, ustrajate na tem, da govorite uh, uh, grščino, kar je popolnoma nepotrebno? Topologija dekatesera. Ja, glasujemo o predlogu spremembe 14. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 85 v treh delih. Prvi del za, Proti. Gospod Albertini, prosim. E, se opravičujem, dejansko želim biti prepričan. Mislim, da nismo glasovali e, o ustnem anmaju na 68 imamo ta ustni amadma, ki smo ga preskočili. To sem omenil še prej v uh, zvezi za obsodbo vlade v Bahrajnu. O tem bi morali glasovati. Odgovor je ta, da smo sprejeli 13 in 18, kar pomeni prvotni eh, odstavek, na katerega ste dali ustni predlog spremembe, je odpadel. Prvi del 85 za, proti, vzdržani. Sprejeto, drugi del. Poimensko glasovanje glasujemo. Perač Uforijas. Konec glasovanja. Sprejeto. Tretji del. Poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. E, sedaj zaključno glasovanje za. Uh, um, ja, gospod predsednik, želel sem eh, podpreti gospoda Albertinija. Mislim, da bi eh, lahko glasovali o ustnem predlogu spremembe kot o dodatku k eh, odstavku, za katerega smo glasovali. Mislim, da bi bilo dobro, če ta hiša obsodi tisto, kar se dogaja v Bahrajnu. To velja zlasti za smrtne kazni. Okay. moram podpreti mislim da je prišlo do napake ali v eh, seznamu ali pri glasovanju same ampak eh, mislim da bi bilo čudno če tega ne bi vključili to eh, podpiram kar je bilo predlagano mislim da se vsi strinjamo z gospodom goebbelsom in albertinijem da o tem glasujemo kot o ločenem odstavku hvala uh, uh, mislim da je to v redu uh, proforiki trojka. Ja, torej glasujemo o ustni spremembi gospoda Albertinja in sicer kot dodatek odstavku 68 v spremenjeni obliki po ustreznih predlogih sprememb. Ali kdo nas protuje eh, ustni spremembi? Ali kdo nas protuje ustni spremembi? Očitno ne za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj prehajamo na zaključno glasovanje za, proti, vzdržani, sprejeto. Prisrčne čestitke, gospod Albertini. Sedaj prehajamo na poročilo Gualtieri, razvoj skupne varnostne in obramne politike po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe. Amandma 22 za, proti, vzdržani, zavrnjeno ena za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Enajst za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 13, 20, 27, 29 za, proti, vzdržani, sprejeto. 19 za, proti, vzdržani, sprejeto. 23 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 24 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 25 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. 14 za, proti, vzdržani, sprejeto. Tri za, proti, zdržani, zavrnjeno. Štiri poimensko glasovanje. Tri za, proti, zdržani, zavrnjeno. Štiri poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Pet poemensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 26 za, proti, vzdržani, zavrnjeno šest, poemensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedem, poemensko glasovanje. Glasujemo. Res? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Zavrnjeno. Osem, poemensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 16 za, proti, zdržani, sprejeto. 15, 21, 28 in 30 za, proti, zdržani, sprejeto. Prerasujem 9 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Ustna sprememba? Ne. Sedemnajst. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Dvanajst. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 18 eh, je bil omaknen, torej brezpredmeten. Trenutek, prosim. Ustna sprememba v zvezi z 87, gospod Gualtieri. Gospod Lisek. Take the best of your memory and story ustni prelog spremembe, izvolite. S popravko ustno, prepraszamy za ten tryb, ale dramatyczne wy wydarzenie. Da. Imam ustni prelog spremembe. Dramatični razvoj dogodkov v Libiji je povzročil, da menimo, da bi morali um, dodati besedilo uh, v tretji vrstici, torej da moramo dati na voljo človekoljubno pomoč v Misrati, v Bengazi in gospod Lisek. Se opravičujem ostni predlog spremembe je brezpredmeten, zaradi tega, ker smo sprejeli predlog spremembe številka 71, se upravičujem, vendar pa o tem ne moremo glasovati. Se upravičujem. V redu? Uh, Gualtieri, je tropo, uh, gospod eh, Gualtieri, 87, gospod Gualtieri, imate besedo. Ta ust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 8. Kdo nasprotuje tej ustni spremembi? Očitno ne. Bomo torej glasovali o 87 za ustno spremembo. Kdo je za, proti, zdržani? Sprejeto. Odstavek 88 za, proti, zdržani, sprejeto. I don't think so. Uh, the services thinks, think that we skipped amendment. Naša služba meni, da smo preskočili predlog spremembe številka 12. Bomo še enkrat preverili. Yes. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto? Še zaključno glasovanje. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto? Prisrčne čestitke, gospod Gualtieri. Αγαπητοί συνάδελφοι, yes, please. Izvolite, gospod predsedujoči, najlepša hvala. Imam postopkovno vprašanje v zvezi z naslednjim poročilom. Gre za poročilo gospe Monize Urkiza. Gre za pravilo 167, če se vrnim na Arsenisovo poročilo, predlog spremembe 25, je takrat kolega prosil za poimensko glasovanje, takrat ste mu to dopustili. Torej, vsi zelo uživamo v vašem neortodoksnem predsedovanju, vseeno pa bi rad zaprosil za isto. Torej, dovoljenje, da glasujemo po imensko v skladu z istim pravilom, po katerem ste to dopustili tudi našim kolegom. Hvala. Najlepša hvala. E, spoštovani kolegi, predsednik oziroma predsedujoči se lahko. S sam vsakič posebej odloči za to, da dovoli po imensko glasovanje, če se za to prosi. To je v njegovi pristojnosti in odvisno od njegove volje in od poteka glasovanja. Torej, nobenega pravila ni v, ste, v zvezi s tem, da ne bo precedencev. Torej, v teh okoliščinah, gospod Šulc, nimam seveda nobenih težav s tem da dovolim, zelo odobrim vašo prošnjo, vendar pa prosim vse poslance, da ne zlorabljajo te možnosti in prišlo bo do tren, če odobrenje ne bo. Odobrim vse vaše prošnje. Tri. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Štir, eh, štiri glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Eh, ena, glasujemo, začete glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto. Pet, pojmensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 20. Eh, glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejeto. 26. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 31 v dveh delih. Prvi del. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 32 v dveh delih. Pomensko glasovanje prvi del. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 38 v dveh delih. Prvi del. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. dva, poemensko glasovanje, glasujemo, konec glasovanja, sprejeto. Še zaključno glasovanje, poemensko glasovanje, glasujemo, konec glasovanja, sprejeto, prisrčne čestitke. In sedaj obrazložitve glasov. je,